temu, da bo Evropska unija ukrepila stike s državami tretjega sveta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Šolc. Spoštovane kolegice in kolegi, skupna razprava je s tem zaključena. Danes ob pol dvanajstih bomo o tem glasovali. Als nächster Punkt der Tag. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Karla Heinza Florenca odpadna električna in elektronska oprema. In kot prvi dobi besedo gospod Florenc, poročevalec za štiri minute. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovani gospod komisar. Najprej bi se rad zahvalil parlamentu in komisiji da sta mi pomagala pri pripravi tega poročila. Odlično sem sodeloval z Evropsko komisijo. Rad bi pohvalil tudi eh, vse sodelavce v mojem biroju, ki so mi pomagali. Ne smemo uvajati pretiranih okoljskih standardov. Tukaj gre po eni strani za okoljske standarde, po drugi strani pa gre za vprašanje, kako bi lahko zagotovili surovine v Evropi kajti vsi vemo, da surovin kmalo ne bo več. In če ne bomo imeli surovin, potem ne bomo mogli zagotavljati tehnične opreme. Zato moramo to poročilo gledati tako iz okoljskega kot za gospodarskega vidika. Tukaj pa imamo v Evropi zelo, št eh, zelo številne težave. Na različne načine zbiramo, naprimer na severu zberajo 16 kg na glavo, Tu so pa tudi države, eh, iz katere prihajam, naprimer tudi jaz sam, kjer se zbere samo en kilogram takšne opreme na leto. Tre, eh, nujno je, da poimenujemo tiste države, ki so se slabo odrezale. Potrebujemo enotna merila v tej direktivi. Do sedaj teh meril nismo imeli, vsaka država počne to, kar želi in določa to, kar želi. In uh, Tisti, ki tako malo zberajo, bi morali tudi pred sodišče. To moramo spremeniti v Evropski uniji, kajti to je notranji trg. Včasih to kar pozabimo. In to so velike prednosti Evropske unije, notranji trg namreč in temu se ne smemo odpovedati. Zato je prav, da te napake odpravimo, da to ne bo sir z luknami, ampak da bo tukaj več sira. Sedaj je Evropska komisija na pravi poti. Žal je prišlo do nekaj težav pri nadzoru v zadnjih letih in na tem področju bi si želil, da bi bila Evropska komisija bolj angažirana, ampak to sodi k preteklosti. Upajmo, da se bo položaj poboljšal v prihodnosti, kajti ni tako enostavno, če države članice pač uberajo lastne poti in to velja tudi za mojo državo. Prav je, da bolje opredelimo cilje zbiranja nezakonit izvoz moramo preprečiti, kajti tega je enostavno preveč. Imamo na voljo študije, iz katerih izhaja, da so preverili naprimer 420 kontejnerjev za elektronsko oprema in 360 jih je bilo nezakonitih. Če tega ne bomo takoj ustavili, potem nam bodo naši otroci postavljali težke vprašanja kajti naprimer v nekaterih teh surovinah se skriva ta zlato in srebro. Državljani bodo postavljali tudi vprašanja v zvezi z gospodarstvom in zato potrebujemo bolj angažiran sistem vračanja. Želimo, da je majhna eh, oprema oziroma da se lahko majhne naprave tudi eh, vrača brez stroškov. Želimo tudi izjeme za čisto majhna podjetja, ampak načeloma moramo najti način, da bomo bolj enostavno vračali oziroma zbirali elektronsko opremo, kajti iz njih lahko pridobivamo zelo vredne sorovine. Torej, cilj je preprečiti oziroma prekiniti nezakonite izvoze. Če danes proizvedete luč, potem morate to luč prijaviti v vseh 27 državah članicah samo zato, da jo lahko prodajate samo zaradi direktive o odpadkih. In to moramo spremeniti, to moramo eh, oblikovati tako, da bo bolj sodobno in bolj prožno. Hvala lepa, gospod Florenc. V imenu komisije dobi sedaj besedo gospod komisar Potočnik. Izvolite. Good morning, Madam Chair. Dobar dan, eh, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, gospe in gospodje. Tudi sam se želim najprej zahvaliti Evropskemu parlamentu, zlasti pa poročevalcu gospodu Florencu. Uh, pa eh, tudi cenjenim poročevalcem v senci iz odbora, eh, iz eh, odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane. In njihova angažiranost je odražena tudi v dopolnilih, ki so bili sprejeti v preteklih tednih. Z veseljem ugotavljam, da mnogi predlogi sprememb pravzaprav gredo v isti smeri kot to, kar predlaga komisija iz okvira direktorja direktive, zato da bi si zadali ambiciozne cilje zbiranja in da so ti eh, cilji realistični za vse države članice. Da se okrepi eh, skozi podrobna pravila boja proti nezakonitemu izvažanju odpadkov in da se zmanjša eh, ne Eh, eh, neustrezna upravna bremena oziroma nepotrebna eh, upravna bremena skozi okrepitev vloge na nacionalni ravni. In tako bi lahko naredili velik prispevk, prispevek k temu, da postanemo družbo, ki je usmerjena k recikliranju odpadkov. Tu gre tudi za velik potencial, da lahko zma, zmanjšamo svojo odvisnost od uvoza surovin. In v, glede na ta okvir bi sedaj povedal nekaj uvodnih pripomb. Najprej, kar zadeva cilj zbiranja. Komisija pozdravlja, da parlament podpira ambiciozno raven ciljev za to, da bi se povečala energetska učinkovitost našega gospodarstva in da je to tudi možno doseči v vsaki državi članici. Komisija predlaga, da se opredeljuje cilje na nov način, s tem, da se naprimer navaja tudi um, stopnje eh, zbiranja in uh, to je. Uh, To je komisija pripravljena sprejeti pod pogojem, da se to opredeli in gre za metodologijo, kot jo predlaga odbor. Potem predlog, da se eh, tu eh, ukine eh, povezava oziroma navezava na direktivo in sicer glede obsega direktive, kar pa zadeva fotovoltaičnih modulov modelov. Tu komisija predlaga, da se jih izključi iz obsega direktive, kajti to je skladno tudi z njenim predlogom, z predlogom odbora. Pre, Zavedamo pa se tudi vse večje skrbi, eh, zlasti eh, kar zadeva eh, samo, same odpadke. In zdi se, zaenkrat še ni možnost izpolnjevanja kriterijev za tako soglasje. In kmalu pa bo Eh, to ocenjeno, moramo eh, tudi eh, oceniti, kako poteka, kako poteka odlaganje tudi sončnih plošč, preden lahko to vključimo v direktivo. Sicer pa obstoječa besedila z novimi elementi je tisto, kar bo potrebno doseči in če uporabljamo ta pristop prenove, je potrebno eh, spoštovati eh, postopek, eh, kajti le tako je možno to oceniti. Pod razumemo namene nekaterih predlogov sprememb, ki, so, ki jih je uložil odbor. Pozorno bomo spremljali vašo razpravo, predlagane spremembe in vključil se bom spet v razpravo v sko, svojih sklepnih razmišljenjih. Hvala lepa. Nam. Hvala lepa. Sedaj pa govornikom v imenu političnih skupin. Gospod Ziber za minuto in pa v imenu, v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi se rad zahvalil eh, gospodu poročevalcu Florencu za njegov zelo pragmatičen pristop k temi in pa tudi za njegovo uh, oceno stanja. Zahvaljujem se tudi komisarju. Komisar, dejali ste, da moramo države članice obravnavati glede na njihove zmožnosti, da zbirajo odpadke. Moto Evropa je združenju različnosti, ampak ali je možno, da ena država zbere 16 kg na glavo, v druge državi pa 1 kg na glavo, ali ni to napačna interpretacija raznolikosti? Javno vas pozirjam bodite ostrejši z državami članicami, kar se tiče zbiranja okolja. Vsaj ne moremo dopustiti, da tukaj sprejemamo dobra pravila, države članice pa počno, kar želijo. Naj spomnim še na vaš eh, intervju v Neaplju. Še vedno ni načrta na mizi. Ali boste tukaj ostrejše ukrepali, vi skrbite za spoštovanje uh, pogodb in vi morate spominjati države članice na njihove obveznosti. Tukaj trg raste na tem področju, ki ga danes obravnavamo in odgovornost, oziroma eh, prihodnost Evrope je odvisna od tega, kako bomo eh, obravnavali odpadke in tu morajo ukrepati države članice. In če boste tukaj preveč poposljivi, potem ne bomo prišli nikamor naprej. Dejali ste, da potrebujemo realistične cilje, kar se tiče majhnih in srednje velikih podjetij. To je res. Ampak vsak mora prevzeti svoj del odgovornosti, tako majhne in srednje velika podjetja, kot tudi potrošniki. To je jasno. Ampak tisti, ki so odgovorni in to so pri izvajanju države eh, in tisti, ki so odgovorni, morajo eh, prevzeti odgovornosti in na to jih moramo tudi spominjati. Hvala lepa, gospod Ziber. V imenu socialistov in demokratov, gospa Van Brimt, za minuto in pol izvolite. Ehm, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Na pragu energetskega sveta se komisija in parlament eh, veliko ukvarjata z učinkovitostjo, energetsko učinkovitostjo. Imamo direktivo, ki pa jo je potrebno tudi prevesti v prakso in to je namen parlamenta. To je naše izhodišče in na tej podlagi smo oblikovali predloge sprememb. Vse več porabe je, vse več potrošnje in odpadkov in odpadnega materijala, ne le odpadnega materijala, temveč tisto, kar je potrebno nujno reciklirati in ponovno, po, eh, ponovno uporabljati. Vendar ne gre eh, le za to, samo en iz, eh, od treh proizvodov se reciklira, ne vemo, kaj se dogaja, zato je potrebno doseči višjo stopnjo zbiranja, več zbiranja in zagotoviti, da izvoz proizvodov v preostali svet poteka pod nadzorom oziroma nadzorovano. To ne le zaradi vprašanja verov, temveč tudi zaradi okoljske razsežnosti. Zavedati, vedeti moramo, kako to poteka tudi v tretjem svetu. To so naši cilji. Zahvaljujem se poročevalcu in poročevalcu v senci za odlično sodelovanje. Sedaj smo prišli dejansko do doslednega stališča in želeli bi, da so vse te ideje tudi učinkovito uresničene. Veliko poudarjamo zakonit izvoz zakonitost izvoza, kakor tudi ta povdarek na manjših eh, proizvodih, eh, na manjši odpadni električni in elektronski opremi. Tu so manjše naprave, naprimer, ki tudi niso pravilno obravnavane. Eh, slišali smo, kar nam je povedal naprimer komisar v zvezi s fotovoltaičnimi modeli. Eh, držali vas bomo za besedo. Ta evalvacija, ta ocena je potrebna, to mora biti del pogajanj s svetom glede vključevanja teh modelov v inštrumente upam, da, tudi, da bomo to lahko tudi z večino sprejeli. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine Alde, gospod Panajotov. Izvolite, dve minuti. Gospodžo predsedatelj. Gospa predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi. Evropa porabi več kot 130 milijard evrov za uvažanje strateških kovin in eh, ta vsoto je možno znižati zahvaljujoč novi direktivi o elektronski odpadni opremi, ki smo jo za večino sprejeli v mojem odboru želim čestitati poročevalcu in soporočevalcem za dobro opravljeno delo. Kompromisni predlog, o katerem bomo glasovali danes, bo korak naprej pri boljšem upravljanju z eh, odpadno električno elektronsko opremo v Evropi. In zahvaljujoč eh, ambicioznejšim novim ciljem, novim mehanizmom zbiranja odpadkov, In odpadne opreme bomo lahko razrešili strateški problem v Evropi, kajti veliko je elektronske in električne opreme, ki vsebuje redke kovine, eh, platino in ostalo, ki bi jih lahko reciklirali. Naj eh, vam dam primer. Leta 2006 so države članice Evropske unije eh, zavrgle, odložile 350 milijonov ton kovin, ki bi jih bilo moč reciklirati. In to poročilo predstavlja prav gotovo korak naprej v pravi smeri, hkrati pa tudi za, za vidika zaščite okolje. Naj tudi spomnim kolege oziroma jih spodbudim, da glasujejo za poročilo. Hvala. Hvala lepa in sedaj v imenu skupine zelenih gospod Tremopolus dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Ta direktiva se skuša ukvarjati eh, z dejstvom, da smo priča zelo velikemu povečanju eh, teh, eh, teh, te opreme in to je tudi zelo velika priložnost da ne premeščamo več tudi ne, naprimer, zlasti nevarne opreme in da se tu predvidi točke zbiranja, kjer zaenkrat še ni racionalnega, racionalnega upravljanja. Cilj je 65 odstotkov eh, te opreme, manj kot polovica pa se jo ponovno uporabi. Eh, ostalo se jo odloži ali pa izvozi v tretje države. Potem tudi tudi kvote zbiranja 4 kg na osebo in na gospodinstvo odpadne električne elektronske opreme ne odraža razmer v vsaki državi. To je pravzaprav eh, lahko, na to lahko gledamo kot na nizek cilj v nekaterih državah in previsoko zastavljen oziroma visoko zastavljen v drugih. Nekateri tega sploh ne izpolnjujejo zato bi bilo dobro, da se predvidi samo malo izjem. Za vidika ciljev pa je potrebno doseči 85 odstotkov odpadne opreme v smislu zbiranja. Želimo tudi doseči, da bo stopnja ponovne uporabe te opreme višja. in da bi eh, tudi trgovci jemali nazaj proizvode, eh, ko pride na trg nova oprema. Zaenkrat je tu govor o majhnih količinah, želeli bi, da se zagotovi tudi spremljanje prevoza in želimo spodbuditi ponovno uporabo materijala. Hvala lepa in sedaj v imenu konzervativcev in reformistov gospa Gerlang eno minuto tudi jaz bi rada podprla to resolucijo. Eh, tudi sama se zahvaljujem poročevalcu in poročevalcem v senci. Cili direktive so jasni, načeloma jih podpiramo. In dejstvo je, da se to spodbuja v Evropi, potrebujemo pa ustrezno direktivo v ta način. Prav gotovo se bo potrebno ukvarjati z nekaterimi podrobnostmi. Stroški, recikliranje, končno, dokončno eh, odlagati odlaganje, eh, vse to še ni povsem jasno. In ne smemo usiliti sistema, ki bo povečal stroške za splošnega davkoplačevalca. Zlasti ne na tem področju eh, davčne konsolidacije. Drugo, kar je potrebno povdariti, je, da je potrebno ohraniti prožnost za države članice. Strinjam se, To imejmo ambiciozne cilje, ne smemo pa jih mešati z ustreznostjo, ne smemo preveč predpisovati, kako bodo države to dosegale. Želim omeniti tudi potrebo eh, po, eh, po eh, tem, da da se doseže, da se naprimer. That. Thank you. Želeli bi tudi doseči, da se v bodoče eh, to področje, delovanje na tem področju okrepi. Um- Hvala lepa za eh, skupino GUE, eh, gospa Vils, minuto in 30. Hvala lepa. Vedno več imamo odpadle, odpadne električne elektronske opreme. Na tone te opreme se zbira v Evropi in to predstavlja realno nevarnost za okolje in zdravje. Vesela sem, da ta problem poročila gospoda Florenca priznava in da so se vse politične stranke zavezale k izboljšanju tega položaja. Potrebujemo ustrajša pravila za izvoz odpadne električne in elektronske opreme. Upam, da boste to poročilo potrdili, kolegice in kolegi, in na ta način zaščitili ljudi v eh, zadevnih tretjih državah. Ne strinjam pa se za izključitvijo solarnih modulov. Kar se tiče solarnih modulov, je tako, da redko ta, problema, ta oprema vsebuje strupene snovi. Nano materijali tudi lahko postanajo nevarni za okolje in zdravje pri predelavi. In eh, tu imamo jasno upozorila za eh, nevarnost za okolje in zdravje. Komisija bi morala natančno preveriti nanomaterjale in če ne bodo jasno pokazali, da proizvodi ne predstavljajo nevarnosti, potem ne smejo na trg. Z zelenimi smo unesli v zvezi s tem dva predloga sprememb in prosim za vašo podporo v zvezi z njima. Gre za 101 in 102. Torej, za, to sta ta dva omenjena predloga sprememb. Hvala. Hvala lepa in sedaj za skupino Evropa svobode in demokracije, gospod Rosi, dve, eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, v obravi imamo eh, občutljive zadeve, ki jih lahko rešimo šele v drugem branju. Razen jasnih. Eh, na, lok za zbiranje starega materijala za prodajalce in potrošnike. Stopnja zbiranja eh, se povečuje z 65 na še bolj nerealističnih 85 odstotkov. Pri eh, zbiranju naj bi bile odgovorne države članice. Kako naj bojo distributeri eh, odgovorni za zbiranje 85 odstotkov elektronskih naprav? Če potrošnik ta to elektronsko napravo lahko proda naprej ali jo podari. Vse to pomeni, da eh, se borimo proti zaščiti potrošnikov, kajti na trgu se bodo pojavljale stare naprave, ki porabijo veliko energije in so potencijalno nevarne. Če eh, ne sprejmete amandmajev, bomo glasovali proti. Hvala lepa in sedaj dajem besedo drugim govornikom, začenši z gospodom Sonikom, eno minuto in trideset. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Mi smo Eh, oziroma um, to je najhitreje raztoči tok odpadkov v Evropski uniji in eh, zato moramo zaščititi okolje in pa človekovo zdravje. Po drugi strani pa to uh, od nas zahteva tudi učinkovito ravnanje z surovinami. Sedaj imamo revizijo direktive in razmisliti bi morali tudi o realističnih ciljih za nove države članice, kjer. Uh, se naprimer uh, hladilniki, stari računalniki zamenjajo redkeje in zato mora biti življenjska doba te opreme tu daljša kot drugot. Poročevalec želi rešiti problem za določili, ki niso prav ugodne za nove države članice. Sistem bi moral poštevati tudi razlike v mentaliteti in v različnih sistemih v državah članicah. Še vedno mislim, da bi morala nova uredba bolj povdariti učinkoviti nadzor nad zbiranjem. V številnih državah članicah eh, eh, prihaja tukaj do velikih, velikih napak in kršitev. Naprimer, trguje se za računi in ponevedajo se dokumenti. Prepričiti moramo, da bi ljudje ponarajali dokumente, in da ne poročajo o odpadli, o, odpadni opremi. Nadzor enostavno ni zadosten in prihaja do sive ekonomije. Kaj ti? Naprimer, prihaja do recikliranja opreme zunaj uradnih um, reciklažnih objektov. Hvala lepa. Najlepše hvala. Dajem besedo poslanki McKevan za eno minuto. Hvala lepa kjer živim jaz in če želim reciklirati električno opremo, jo moramo odnesti na zbirališče lokalnega sveta. Sama moram to storiti v obdoločenih časih. Poleg tega se ločeno zbira tudi stek, steklo, papir in tako naprej. In tudi sama moram odnesti odpadle baterije na zbiralna mesta. Potrebujemo več zbiranja. Zbiranje mora postati bolj enostavno. Ljudem mora postati bolj enostavno, da odlagajo zlasti majhno eh, opremo. Omenili ste cilj 4 kg. Ljudje eh, reciklirajo naprimer veliko opremo, ampak mislim, da potrebujemo bolj ambiciozne cilje. zato da bomo lahko pridobivali sorovine iz te odpadne opreme. Ta direktiva je del rešitve. Norma bi morala postati, da bi zbrali vso odpadno električno in elektronsko opremo in da bi večino reciklirali, ne pa da bi bila to izjema. Vse, kar je danes eh, izjema, mora postati jutri pravilo. Sicer ne bomo dosegli ciljev na področju učinkovitosti. Primankovalo bo materijalov in surovin in mislim, da, ne bomo, nikoli, eh, da ne bomo nikoli uspešni, razen če bo ta direktiva v resnici zaživela. Hvala. Hvala lepa. Dajem besedo gospodu Davisu. Minuto in 30. Izvolite. Gre za revizijo direktive, Dobra priložnost je to, da zapremo nekaj vrzeli. Kajti ta direktiva zahteva našo pozornost. Zagotoviti moramo, da pravilno recikliramo električno opremo, kajti preveč tega se izvaža v tretje države in to potem pristane na odlagališčih. Proizvajalci nam pišajo in rečejo, da naj ne podperemo enega predloga sprememb ali drugega. Potem pa naj oni predlagajo svoje predloge, saj gre konec koncev za njihove proizvode in oni naj izdelajo predloge, da ne bo prihajalo do vseh navedenih napak. Sedaj pa moramo dokončati tudi nekaj dela, česar nismo ustorili, storili v preteklosti. Nekateri tiskalniki se prodajajo zelo poceni, hkrati pa je potrebno potem kupovati drage kartuše. In tukaj poteka bitka glede tega. Pred nekaj leti smo gotovili, da proizvajalci tiskalnikov so naleteli na novo mino in nadaljujejo s to vojno. Kajti sedaj je tako, da določenih kartuš sploh ni mogoče reciklirati. In sedaj smo zagotovili novo odločbo, s katero je prepovedano eh, dajati na trg takšne kartuše, ki jih ni mogoče reciklirati, ampak boj se nadaljuje. Kajti sedaj eh, so proizvajalci znova našli eh, način, kako bi obšli pravila. Eh, in sedaj včasih razglasijo eh, te kartuše za blago, ki se ga sploh ne eh, sme reciklirati. Sedaj je čas, da za novo direktivo zapolnimo vse nastale vrzeli. Hvala lepa in sedaj dajem besedo za eno minuto kolegu Vlašku. Spoštovane gospe in gospodje, gospa predsedujoča. Nobenega dvoma ni, da je ta direktiva korak v pravi smeri kajti eh, v resnici si želimo resničnih sprememb, kar se tiče količin opreme, ki jih zberamo. Želimo tudi sprememb pri uvozu in izvozu. Želimo harmonizirati ukrepe, ki jih morajo uvesti podjetja. Znižati pa moramo tudi upravno obremenitev. Klasti zaradi tega, ker je preveč eh, upravnega bremena. Sem protipravno zavezujočim ciljem, ki naj bi jih eh, uresničile države članice. Mislim, da bi morali spoštovati pravilo, da če nekaj dobro deluje, da tega ne bi smeli spreminjati. Kar pa se tiče področja obdelovanja te direktive, sem za omajen pristop, kajti če bomo to razširili, potem se bojim, da bi morda lahko opremili tudi opremo, ki se ne reciklira. In to bi spodkopalo dosežke in pa cilje glede zbiranja odpadkov. Ko si zastavljamo cilje, po mojem mnenju ne bi smeli biti samo ambiciozni, ampak bi morali biti predvsem realistični in ne bi smeli ustvarjati dodatne obremenitve za skupnosti. Hvala lepa, kolega Nutal, eno minuto, izvolite mobilni telefoni, polnilci, playstationi, termometri, hladilniki, zmrzovalniki, toasteri, mikrovalovne pečice, pečice, DVD-ji, sesavci, otroške igrače, videoigrice, televizije, računalniki, ogrevalniki in prali stroji. Sedaj imamo to direktivo, ampak cene teh eh, proizvodov rastejo ravno zaradi te direktive. Sedaj se nahajamo v veliki krizi, smo na dnu recesije in ljudje komaj da shajajo, mi pa uvajamo to direktivo. Zato pozivam vse v parlamentu, da sočustvujajo z eh, davkoplačevalci, ki komaj da preživijo in pa z malimi in srednjimi, veliki, malimi in srednjimi velikimi podjetji. Pokažite sočustvovanje z njimi in ne spremite te direktive. Hvala. with mr nuttall will he tell us he has told us that Gospod Natal, dejali ste, da ta direktiva sedaj eh, dviguje cen te opreme, ampak če ne bo plačal eh, proizvajalec za odlaganje, kdo bo potem to plačal? Ne bodo to eh, davkoplačevalci, potrošniki? kajti ti nosijo vedno uh, breme za obravnavo, za obdelavo teh odpadkov. Vi pa pravite, da naj tega bremena ne prevzemajo proizvajalci. Ja, kdo pa bo prevzel to breme? Uh, Poglejte, tako dobro veste kot jaz, kdo bo nosil stroške. Na koncu bodo to breme nosili davkoplačevalci. Kar sem želel povedati je sledeče. Smo sredi hude recesije sredi takšne eh, recesije, ki je nismo doživeli že od 30. let 20. stoletja. In eh, pred očmi imam davkoplačevalce, ki trdo garajo. In mislim, da bi morali to urajati na nacionalni ravni. In zato bi morali skrbeti politiki, ki so izvoljeni, ne pa komisija, ki ni odgovorna nikomor in ki se srečuje uh, s krivoma. To je bila moja poanta. Mislim, da se želi vključiti v razplavo kolega Florence za to modrim kartonom. Kolega bi rad omenil po imenu, ampak žal ga ne poznam. Kajti kolega ne poznam o, v razpravi o odpadni električni in elektronski opremi. Ampak kaj boste rekli državljanom, ko bodo ti ugotovili, da je naših sorovin zmanjkalo in da te sorovine ležijo na kupih odpadlega materijala. Prosim, preberite si to direktivo. Tukaj sploh ni zapisano ničesar o tem, da bodo breme nosili davkoplačevalci. Sedaj bodo odgovorni proizvajalci. In to je pravi pristop. Zanima me, kako bi odgovorili na vprašanje, kaj boste rekli davkoplačevalcem čez nekaj let, ko bo zmagalo sorovin where, where up, all... Pravno o tem sem govoril, kdo bo na koncu nosil breme. Nisem rekel, da je to eksplicitno povedala direktiva. Vse tega nikoli ne poveste državljanom in davkoplačevalcem, da bodo na zadnje oni plačevali. Že zato, da imamo Evropsko unijo, plačujejo davkoplačevalci. Naj se vrnem k temu, kar sem rekel. Odločitve bi morali sprejemati na ravni držav članic, odločitve bi morali sprejemati politiki, ki so odgovorni voljivcem. Kajti voljivci iz Velike Britanije ne morejo um, odpraviti članov komisije in to ni pravično. Najlepše hvala, kolegica Silu, minuto in 30. Gospod komisar, eh, večkrat so me eh, pozvali eh, kolegi v trenutku, ko eh, se Evropa ukvarja eh, s tem področju. Ne smemo zanemariti velikega potencijala, ki ga predstavlja inteligentna predelava oziroma obravnava odpadkov. Tu so najrazličnejši problemi, kot so nezakoniti izvoz te opreme oziroma odpadkov in vse ostalo. Vse to mora mora biti zajeto v direktivo. In eh, tu gre za ureditev, ki pa močno vpliva na državljana, na potrošnika. Če želimo imeti učinkovito zakonodajo, eh, potem eh, po te je potrebno ugotoviti, da se je inštrument izkazal za enega najučinkovitejših inštrumentov. Res je, da bi lahko naredili več eh, v smislu boljših sistemov recikliranja. Naši državljani morajo biti tudi sami akteri, ne pa opazovalci okoljske evropske politike. Hvala lepa in sedaj dajem besedo za minuto in 30 kolegici Gardini. Hvala lepa. Strinjam se z večino tega, kar smo strinjali. Zdaj se mi, za, da gre za pomembno temeljno direktivo in seveda jo bomo sprejeli, ampak pripričana sem tudi, da je treba nekaj tudi bolje razdelati in upam, da bomo to dosegli v drugem branju. Pričakujem oceno učinka za strani komisije, ko gre eh, za odprto področje uporabe. Če naj bi eh, bolje ščitili okolje, potem tem je verjetno problematično konkretno izvajanje. E, če bomo imeli zaprto področje uporabe do zaključenega e, roka, nam da to več e, možnosti za izvajanje in spoštovanje predpisov. Obstajajo pa tudi drugi vidiki. Moramo biti previdni pri obremenitah proizvajalcev, distributerjev in izvajalcev. Pri tem potem pa ne smemo jih preveč obremenjevati, eh, tudi ko gre za administrativno breme. Po mojem mnenju, instrumenti in kriterije je treba eh, spreminjati glede na posamezne države. Niso države samo dobre ali slabe, ampak obstajajo države, tako kot smo danes slišali, različni sistemi, eh, različna stanja v državah članicah. To je treba natančno ugotoviti kakšne so nekatere države, so avtomatično v boljšem, druge avtomatično v slabšem položaju. Dobro bi bilo, če bi to direktivo poročili globje. Najlepše eh, hvala, dajem besedo kolegici Peti Kanjen za eno minuto. Uh, uh, Gospa predsedujoča, komisija nam je pripravila program, in nam razložila, kako moramo uporabljati sorovine. Eh, seveda je naših verov eh, vedno manj, cene pa rastejo. Eh, kar se tiče elektronske in električne oprave, odpada, odpadne opreme, naprimer mobilni telefoni in podobno. Vse to se dosti krat znajde na koncu na nezakonitih odlagališčih in celo v tretjih državah. To se mi zdi pravzaprav korak v pravo smer za recikliranje in zbiranje električne in elektronske opreme. Zato potrebujemo bolj učinkovite sisteme in potrebujemo uh, breme na proizvajalcu tja ga je spet treba postaviti. Potrebujemo pa tudi dobro ali boljše poročanje. Moramo vedeti, kako dobro izvajajo države članice samo direktivo in postavljene cilje, kako dosegajo. Moramo bolje ločevati in zbirati, moramo imeti bolj ambiciozne cilje. Po mojem mnenju je direktiva zelo dober začetek, zelo dobra podlaga, vendar pa moramo zagotoviti eh, odgovornost eh, proizvajalcev. Najlepše hvala. In sedaj dajem besedo gospe Ajuso za eno minuto. E- Najlepše hvala, gospa predsedujoča moramo biti ambiciozni pri zastavljanju ciljev, vendar pa istočasno moramo upoštevati, da je težko izvajati predloge poročevalca, ker, je, ker je situacija v različnih državah tako različna. Kar ne moremo podpreti, je to, da cena recikliranja in obdelave po odpada se deli poločeno. Zaradi tega smo proti 52. amadmaju podpiramo pa 91. in 92. Po našem mnenju potrošniki imajo pravico vedeti, koliko jih stane obdelava odpadkov.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 hezitala. Najlepše uh, hvala. Uh, opravičujem se, ker nisem takoj odreagiral. Kolegi Florencu bi rad čestitev za odlično opravljeno delo. Govorimo o vedno več odpadkih. Uh, električne in elektronske opreme. Seveda želimo več recikliranja in želimo ublažiti eh, izgube surovin, ki nastajajo. 85 odstotkov elektronskih odpadkov naj bi se zbralo, trenutno pa se zbere le 33 odpadne opreme in se je tudi obdela na ustrezen način. Ravno tako moramo preprečiti nezakonite pošiljke in eh, treba je to kot cilj doseči. Pri ločevanju odpadkov je pa še posebej pomembno, da smo sposobni surovine ponovno uporabiti. Trenutno se direktiva ne tolmači enako v vseh državah članica. E, ne govorim o klasifikaciji po kategorija. E, v direktivi je govora o celotni električni in elektronski odpadni opremi. E, države članice Evropske unije dejansko morajo imeti selekcionirano zbiranje odpadkov. Hvala lepa. Schlieber. Dajemo besedo, izvolite. Vi lever sannoligen i ett slösaktigt sam... Hvala lepa, gospa, gospod predsedujoči. Smo družba za veliko odpadki. Te odpadke moramo zbirati. To so rudniki zlata in srebra v igri, pri tem pa bi lahko zbrali te surovine iz odpadkov. Uvažamo pomembne surovine strupov pa ne smemo več spuščati v okolje. Tudi tukaj moramo upoštevati stroškovni dejavnik. Preučujemo izjeme. Govorimo o kadmiju, na primer, in o izkrivljanju konkurence. Preučiti moramo možnosti trženja novih izdelkov obenem pa moramo imeti tudi bolj stroga pravila o nanoodpadkih. Komisija in Evropska unija bi morala okrepiti pravila glede izvoza odpadkov v druge države. Hvala. Hvala, besedo ima gospod Rubik. gospa predsedujoča sem eden tistih ki podpirajo sprejetje tega dokumenta podpiram pa tudi pristop da morajo države članice narediti veliko v zvezi s tem v latviji samo 25 odstotkov odpadne električne in elektronske opreme zberejo. In to je mnogo premalo. Vseeno pa me skrbijo velike razlike med državami članicami. Zato komisijo pozivam, da poskrbi, da bodo vse države članice več pozornosti namenile izvajanju tega dokumenta. Do leta 2016 naj bi Latvija zbrala 45 odstotkov odpadkov in 60 odstotkov do leta 2020. Hvala. Beseda ima gospod Paška.

ravnanja z odpadki. Kar zadeva amantmaje, se mi zdi še posebej dobra nova različica člena 47. Ta namreč omogoča, da sistem zbiranja odpadkov podpremo, eh, ne pa da bi uvedli sistem sankcioniranja v primeru nedoseganja ciljev. To je lahko še posebej problematično v tistih državah, kjer ni zadostne infrastrukture. Prav tako podpiram novo različico člena 93. Tu gre za to, da številni posamezniki in trgovci ne izpolnjujejo svojih obveznosti. Nova ureditev pa skuša ta problem rešiti na, po mojem mnenju, zelo dober način. Hvala. Grazie, ora la parola. Hvala. Sedaj pa gospod Potočnik, izvolite. Thank you, Madam Chair. Hvala, gospod predsedujoča. Številni evropski poslanci in poslanke ste omenili izvajanje. To je resnično problem. Žal pa to ni problem samo na tem področju, ampak gre za problem, s katerim se spopadamo po celem okoljskem spektru. Če sem bolj natančen, vem, kakšna je moja vloga v okviru pogodbe in nameravam jo tudi v celoti izpolniti. Pripravljamo tudi sporočilo o izvajanju, ki ga bomo izdali kasneje letos. Tam bodo vključena vprašanja o izvajanju na bolj celovit način. O tem že temeljito razpravljamo z direktoratom. Mislim, da je to eno od vprašanj, ki bi se jim morali posvetiti v prihodnosti, vključno seveda s predlogom, o katerem razpravljamo danes. Mimo grede, ta predlog prav gotovo lahko pripomore k izvajanju. Kar zadeva cilje, Mislim, da je ključnega pomena, da imamo ambiciozne cilje. Številni ste omenili, da je to področje z najvišjo stopnjo rasti odpadkov. Živimo v svetu električne in elektronske opreme. To moramo prav gotovo upoštevati, ko se odločamo o ciljih. Stroški. Vsakič ko se ukvarjamo s kakšnim predlogom, moramo vedno upoštevati tudi breme stroškov. Vse skupaj moramo čim bolj poenostaviti. Želim pa jasno povedati, da so pravi stroški naše družbe in našega gospodarstva mnogo višji, če se ne bi ukvarjali s tem vprašanjem. Na dolgi rok to ne bi bilo vzdržno pred dvema tednoma smo objavili tako imenovano poročilo o odpadkih. Takrat sem obiskal tudi Umicor, to je ena od visokotehnoloških družb, ki se ukvarja z recikliranjem električne in elektronske opreme oziroma odpadkov. Določene dejstva so me presenetila. Mislim, da je ključno razumeti, da mobilniki, ki jih imamo v rokah, dejansko vsebujejo dragocene materijale, od zlata do platine, kadmija in tako naprej. To je zelo pomembno za prihodnost. Če bomo še naprej nadaljevali z rudarjenjem surovin, potem nikoli ne bomo končali. V roki sem imel 20 kg zlata ki je bilo pridobljeno iz mobilnih telefonov. Zelo težko ga je bilo dvigniti, še teže pa tam pustiti. Tako se zlata namreč. Mnogi ste omenili zelo pomemben termin. To je učinkovitost virov. To sem že večkrat omenil, vseeno pa zelo pomembno, da tega ne pozabimo. Po podatkih Združenih narodov je bila rast prebivalstva v 20. stoletju štirikrat večja. Šest, šestkrat več smo porabili energije in devetkrat več smo porabili vode. Če kdo meni, da bomo lahko s tem nadaljevali tudi v 21. stoletju, potem se britko moti. postopati moramo začeti drugače. Živimo v svetu električne in elektronske opreme. Predlog, ki ga imate danes pred sabo in o katerem bomo govorili kasneje, je zelo pomemben za reševanje teh vprašanj. Omenili ste tudi boljše poročanje, boljše ločevanje, nano odpadke in tako naprej. To je vse zelo pomembno. Na koncu želim povedati le, da imamo po prvi obravnavi dober dokument, na katerem je vredno delati tudi v drugi obravnavi in ga potem dokončno izoblikovati v nekaj, kar bi lahko bilo še bolje. Hvala. Grazie, Ora la paro... Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa poročevalec, gospod Florenc, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa predsedajoča, gospod komisar. To, kar ste na zadnje dejali, še posebej v zvezi za učinkovito rabo naravnih virov, lahko podprem. V naslednjih mesecih pa boste vsekakor v uh, osrčju vsega odločanja. In skupaj s svetom se boste morali pogajati, pripraviti skupno stališče. In po zadnjih znakih kaže, da se svet ni premaknil niti za milimeter. In to ne zaradi belgijskega predsedstva, ne. Nekaj je držav, ki so zelo, zelo ustrajne in eh, za ozadjem te velike enotnosti bi rad povedal, da tisti kolegi, ki ste tako goreče govorili v prid tega predloga, morate tudi doma svoje vlade prepričati, da tako kot je šlo v preteklosti, v prihodnje ne bo šlo več. Lahko omenim nekaj starih prijateljev, ki bi tu lahko resnično kaj storili. Tako da se mi zdi, gospod komisar, da bomo v naslednjih mesecih eh, vsekakor morali se trdo pogajati. Vi boste prisotni v svetu in upam, da bo tudi takrat jasno, da je politika ravnanja z odpadki politika, ki je zelo, zelo nagnjena k temu, da bi imeli eh, nacionalno ureditev, zelo nacionalno ureditev, ampak notranji trg obstaja, ne na pol notranji trg, ampak eh, celotni notranji trg potrebujemo. To je to, kar potrebujemo resnično. Richard Zeber je jasno povedal, da bomo morali storiti še veliko in če bomo glede tega enotni, smo na dobri poti. Nikako ne dvomim, gospod komisar, da boste tudi vi dobro opravili svojo nalogo, da jo poznate. Sam moram povdariti, da se mi zdi, da zelo dobro poznate svoje naloge in mislim, da moramo samo še nekoliko bolj ustrajati. Hvala lepa. Grazie, la discussione è chiusa. Hvala, razprava je konec o tem bomo glasovali danes ob pol dvanajstih. Zasedanje je začasno prekinjeno do glasovanja ob enajst trideset.